Ok. <clears throat> Bon, bon après-midi à, à tous. Lepo pozdravljeni. Upam, da ste preživeli lepe počitnice. To leto bo zelo pomembno za naš odbor za razvoj. Pred seboj imamo zelo pomembne cilje, še posebno v okviru boja proti podnebnim spremembam in pa posledicam za državo razvoju. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Ima kdo kakšne pripombe? Kdo nasprotuje temu dnevnemu redu? Ne. Dnevni red je torej sprejet. Sedaj pa zapisnik z prejšnjih srečanj z 21. in 22. junija 2010, 1. julija 2010 in 5. julija 2010. Mislim, da ste zapisnike vsi dobili. Imate kakšne pripombe glede teh zapisnikov? Če jih imate, jih prosim sporočite sekretarjatu do konca našega zasedanja. Sicer pa so zapisniki sprejeti. Imeli bomo tudi izredno srečanje našega odbora in sicer jutri med drugo uro popovdne pa do pol štirih v. 2. Govorili bomo o posledicah poplav v Pakistanu in pa o katastrofi s tem v zvezi. Gospa Kristalina Georgieva, komisarka za humanitarno pomoč, bo tu in govorila bo o posledicah teh poplav. Sporočila nam bo, kaj se dogaja v Pakistanu. Prejšnji teden od 23. do 25. augusta je bila namreč v Pakistanu. To je zelo pomembno srečanje. Ima morda Evropska komisija kakšna sporočila? Ne? Hvala. Nismo dobili nikakršnih vprašanj. sedaj pa šesta točka. Izvajanje nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov. To področje ni zelo znano, je pa zelo pomembno za razvoj držav z juga. Dejavnosti agencij za izvozne kredite so po mnenju nekaterih zelo pomembna stvar za razvoj tamkajšnjih družb, ampak po drugi strani pa te agencije številni kritizirajo. Saj je včasih to vezano na nekatere politične načrte v državah izdajateljicah, prav tako uh, ni zagotovljena varnost za družbo in pa za okolje. Naš kolega Bart Stas je poročevalec za naš odbor. To bomo potem predali odboru INTI. To pa se navezuje na dokument sveta glede izvanja katerih smernic na področju uradno odprtih izvoznih kreditov. Prav tako je treba vključiti vidik razvoja v to področje, tako da bodo agencije za izvozne kredite dejansko spoštovale tudi načelo boja proti revščini in pa koherentnost razvojne politike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 ampak zelo pomembno področje. To bomo predali potem odboru INTA. Izvozni krediti so zelo pomemben mehanizem in zelo pogosto služijo temu, da se pokrije tveganje za uvoznike, ki so v težavnem položaju. Uradno podprti izvozni krediti so utemeljeni torej na tveganju, ki se ga komercialno težko zavaruje. Imamo več različnih tipov, več institucij, ki ponujajo te kredite. Včasih gre za zasebne institucije, včasih pa za popolnoma javne institucije. Morda nekateri kolegi ne poznate teh tehnik. Naj omenim, katere so institucije, o katerih govorimo, naprimer za primer Francije, COFAS, potem Acta Radius za finsko Finvera, za Združeno kraljestvo Export Credit Guarantee Department. V Nemčiji imamo še drugo agencijo in še številne druge agencije. Kakorkoli že, pravila za te agencije za izvozne kredite so bila usklajena za države članice OECD. Ti sporazumi v okviru OECD sicer niso pravno zavezujoči, vendar pa so okvir, ki kaže javnim organom to, kako zagotoviti um, odobritev teh uh, izvoznih kreditov. Glede Expo je pripravil uh, politični dokument, ki kaže, kakšna so natančna pravila, natančni predpisi, če vas morda to podrobne zanima. Kaj pa je bistvo? Sporazum v okviru OECD, uredba o uradno podprtih izvoznih kreditih, je nekaj, kar bomo prenesli v evropsko zakonodajo. To je predlog komisije, dokument 2006. 466. Sedaj je začela veljati tudi Lizbonska pogodba in Evropski parlament ima več pristojnosti na tem področju. Ravno z Lizbonsko pogodbo je to prenešeno v običajni zakonodajni postopek. To je pomembno za naš parlament, tudi za naš odbor za razvoj še posebej. Zato torej gre. Treba je prenesti te smernice OECD v evropsko zakonodajo. mi bomo mnenje predali odboru INTI. Predvsem se bomo sredotočili na vidik razvoja. Zakaj komisija predlaga, da te smernice OCD prenesemo v zakonodajo EU, zavezujočo zakonodajo? Zato, da bi zagotovili gotov pravni okvir za vse te agencije za izvozne kredite. Tako agencije ne bodo izpostavljene preveč zapletenim eh, mehanizmom OECD-ja. Nekateri ste morda prebrali bolj specifično literaturo za to področje, nekateri ste morda bolj zainteresirani za to področje. Gotovo veste, da je tukaj še veliko vprašanj glede preglednosti eh, delovanja teh agencij, glede možnosti nadzora, glede možnosti eh, zagotavljanja teh kreditov, glede korupcije, glede človekovih pravic in tako dalje. Morda nekateri odobreni krediti niso vedno v skladu z okoljskimi standardi, standardi za človekove pravice in tako dalje. Zelo pogosto se zgodi, da agencije za izvozne kredite kreditirajo precej polemične projekte. V svoji državi lahko omenim nekaj takih eh, projektov, naprimer za financiranje izvoza orožja. Včasih gre tudi za mm, črpanje, za kopanje različnih rud, ekstrakcijo rud. Včasih so to zelo polemični projekti, tudi projekti glede infrastrukture. Včasih eh, Svetovna banka ni želela odobriti takšnih projektov, pa vendarle so se potem tega lotile agencije. No, sedaj pa naj pridem na vlogo odbora za razvoj. Problematika mm, izvoznih kreditov pogosto omogoča to, da pročimo to, kako se zagotavlja kredite državam v razvoju. Tisti, ki ste bolj podrobno proučili to področje, vidite, da potrebujemo zelo jasne, podrobne predpise za odobravanje teh kreditov. To je zelo povezano tudi s razvojnimi cilji tisočletja. Pariški klub ponavadi upravlja te uradno podprte izvozne kredite. Preko Pariškega kluba se te kredite odobri. Ta tudi ureja določene predpise in strukturo. Prav tako se pogosto povezuje te podprte izvozne kredite z tem, da je včasih potrebno kupiti nekaj v državi izdajateljici kredita. Tu gre za nekakšno vezano pomoč, vezane kredite. Kaj nas še lahko skrbi glede teh izvoznih kreditov? Države OECD pogosto odpis dolga vključujejo v tako imenovano razvojno pomoč. dokumentu sem v sedmih točkah predstavil to, kar želim vključiti v poročilo. Želim, da je to poročilo zaključeno do konca tega meseca. Skratka, če bomo te smernice OECD prenesli v zakonodajo EU, je potrebno poskrbeti, da bo to v skladu s členom 208 Lizbonske pohodbe. Ta člen, ki ga dobro poznamo, določa naše cilje eh, na področju človekovih pravic, pravne države, razvoja in tako dalje. Treba je poskrbeti tudi za to, da bodo evropski akteri v okviru tega sporazuma te kredite odobravali samo takrat, ko ti Izvozni krediti ne bodo negativno vplivali na nekatere druge zaveze, ki so bile sprejete na nacionalni in regionalni ravni glede družbe in okolja. Pri teh kreditih je treba poskrbeti za to, da ne bi škodovali drugim evropskim strategijam in pa drugim strategijam, ki so bile sprejete v okviru OZN. Prav tako je treba poskrbeti za to, da bo nekdo vse skozi preverjal te odobrene kredite in pa sporazume. Včasih si preveč na lahko, zastavimo določene cilje, potem pa nihče ne poskrbi za nadzor. Potrebujemo spremljanje, nadzor, da vidimo, ali se te obljube dejansko izpolnjujejo ali pa ne. Še četrti element, ki bi ga rad omenil. Mislim, da to zanima tudi našo predsednico. Smernice OECD morajo biti take, da se spoštuje tudi vse cilje na področju boja proti korupciji na mednarodni ravni. Tudi ta vidik je treba upoštevati. Gre za socialne, okoljske vidike, tudi te je treba vedno upoštevati. Peta točka mislim, da moramo zagotoviti spremljanje, poročanje o napredku, potrebujemo zelo jasne predpise. Šesta točka, povezava z politiko na področju podjemnih sprememb. O tem bomo poznaj govorili. Ampak eh, sedaj na evropski ravni pripravljamo novo uredbo, novo zakonodajo na splošno in pri tem je treba gledati na to, da bodo cilji na področju podnebnih sprememb v okviru EU v skladu z vsemi obveznostmi, ki jih bomo določili v zvezi z uradno podprtimi zvozmi krediti. Naslednja točka. Ko govorimo o teh uradno podprtih izvoznih kreditih, tega ne smemo opredeliti kot uradno razvojno pomoč. Prav tako je treba poskrbeti za preglednost in upoštevati okoljske in socialne vidike. Če temu ne bo tako, potem ti krediti ne smejo biti odobreni. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen, potem se bom pokoril tudi s pročevalcem iz odbora INTA. Skupaj bomo pripravili osnutek poročila. Pročevalec bo vključil tudi naše predloge sprememb do konca tega meseca naj bi postopek nekako zaključili. Upam, da bomo do začetka oktobra lahko um, v našem odboru dokončno obravnavali to poročilo. Kako do sredine oktobra upam, da bo to poročilo sprejeto oziroma zavrnjeno. Poročevalec želi, da se to poročilo dokončno spreme na plenumu decembra. se skozi, bomo v stiku s pročevalcem, pa tudi s belgijskim predsedstvom sveta. Kajti belgijsko predsedstvo želi zaključiti s tem dosejem do konca tega leta, tako da bomo da lahko dosegli dogovor o prvem branju. Mislim, da je to zelo pomembna stvar in zelo pomembno je, da vse skozi tesno sodelujemo s svetom, kajti tu gre za običajen eh, zakonodajni postopek. Hvala lepa za to delo. Sedaj pa članice in člani, imate besedo. Eh, ja, oui. Eh, je, je voulais faire un petit commentaire. Samo krajša pripomba z moje strani. Mislim, da je zelo pomembno, da ustrezno reguliramo te izvozne kredite. To je zelo pomembno tudi v boju proti korupciji. Sedaj pa gospod Toni Redane v okviru v imenu Evropske komisije. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo kratek bom. Zelo skrbno smo pregledali ta dokument vašega pročevalca. Tudi s pročevalcem INTE smo vse skozi v stiku. Komisija načeloma zelo ceni to, katere točke ste podarili v tem dokumentu zelo pomenilo, da ste podarili preglednost na ravni EU. Prav tako je pomembno, da bo parlament se skozi politično nadzoroval to, kaj se dogaja. Poznaje v zakonodajnem postopku bomo pri komisiji se skozi spremljali to, ali bomo izpolnili naše cilje. Kaj je glavni cilj? To, da te smernice prenesemo v EU zakonodajo in da se zagotovi tudi pravna gotovost. To je najbolj pomembno. Gre za niz smernic, disciplin iz predpisov OECD. Nekateri predpisi v kontekstu OECD tudi obstajajo, ampak um, veljajo za druge instrumente. Um, Prav tako se veselimo danega sodelovanja s svetom in pa parlamentom v zvezi z morebitnimi dodatnimi predlogi za to, kako bomo prenesli to EU zakonodajo, tudi glede preglednosti in pa poročanja. Je pa treba poskrbeti za to, da bodo takšni predlogi tehnično izvedljivi, realistični. Prav tako je treba vedeti, da bo to imelo dodano vrednost na ravni EU, pa tudi na mednarodni ravni. To je sicer že zapisano v predpisih eh, o poročanju za agencije za izvozne kredite in še tole. Predlogi za dodatno poročanje morajo biti taki, da ne bodo preveč spremenili enakih pogojev za vse države. Želimo, da bodo imeli evropske države um, dobre pogoje tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala lepa oktobra se bomo ponovno lotili tega področja, sedaj pa naslednja točka, mednarodna trgovinska politika v kontekstu podnebnih sprememb. Katrin Gres nam bo predstavila glavne točke osnutka mnenja za odbor INTO. Kot rečeno, mednarodna trgovinska politika v kontekstu podnebnih sprememb. Evropska unija mora zagotoviti koherentnost razvojnih politik. In zato je nujno, da vse politike Evropske unije so take, da se bomo uspešno borili proti podnebnim spremembam. Gospa Gres, imate šest minut, prosim. Hvala lepa. Področje integracije podnebne politike v politiko EU nasplošno je zelo pomembno. Še posebno je pomembno za nas tu v odboru za razvoj. Kriza nam je pokazala, da potrebujemo več predpisov, več regulacije, boljše sodelovanje za to, da bomo ohranili javno dobro, vodo, biotsko raznovrstnost in okolje. Kriza je prav tako pokazala in tukaj je odbor za razvoj še posebno pristojen to, da je področje podnebnih sprememb še posebno prizadelo državo razvoja, že veliko žrtev je bilo zaradi tega. Tukaj vidimo, da ne gre samo za kakšen luksus, ampak gre za dejansko problem, za katerega moramo vsi skrbeti tudi na našem odboru za razvoj. Naj vas spomnim, kakšen je koncept OZN, ki govori o skupni odgovornosti z različnimi pristojnostmi. razvite države morajo poskrbeti za tako politiko, še posebno svojo trgovinsko politiko. To smo že videli v preteklosti. Ukrepi za financiranje podnebnih sprememb so pogosto vezani na razvojno pomoč in um, nekateri to kritizirajo. No, kaj pa je tu dobro? lahko in nujno moramo ukrepati. Kako? Naj razložimo v petih točkah. Potem bomo poslušali še vaša mnenja, vaše predloge. Prva točka. 20 odstotkov toplogrednih izpustov nastane zaradi trgovine blaga in storitev. Zato je treba spodbuditi drugačen model, drugačen tip proizvodnje, še posebno bolj lokalno proizvodno. Proizvodna v Evropski uniji bo pomenila manjšo proizvodno toplogrednih plinov. Prav tako bi imela lokalna proizvodnja tudi mm, korist za več zaposlitev na lokalni ravni. Prav tako je pomembna tudi naša kmetijska politika. Biroško kmetijstvo, pa tudi obenem eh, lokalno kmetijstvo, seveda povzroča manj toplogrednih izpustov in porabi manj oglika. Naslednja točka. Trgovanje z oglikom. Vidimo, da schema za trgovanje z izpusti slabo deluje mehanizem za čisti razvoj, so bili negotovi, slabi. To smo že videli. Prav tako bo treba v prihodnosti gotovo uvesti tudi davek na proizvode, ki škodijo okolju. Še naslednja točka. Pravila Svetovne trgovinske organizacije. ta pravila ne upoštevajo vedika podnebnih sprememb. To je zelo slabo, zato je treba nujno ukrepati na tem področju. Kako? Tako, da morda ustanovimo svetovno organizacijo, agencijo za okolje. Peta točka, počasi zaključujem. Kakšna ne bo naša vizija trgovine, vizija odbora za razvoj? Evropska unija mora v svojo trgovinsko politiko, v svoje trgovinske sporazume vključiti okoljsko klauzulo. Klauzulo, ki se navezuje na varovanje okolja, na boj proti podnebnim spremembam. Z reformo statusa GSP, mislim, da bo naša vloga tega odbora taka, da moramo poskrbeti za to, da se bo tudi ta okoljska komponenta vključila v splošno strukturo. Hvala lepa. Sedaj pa bi rada slišala vaše pripombe in potem bomo nadaljevali. Hvala. Hvala lepa. Prosim, beseda je vaša, gospod Arsenis. Eh, Hvala lepa. Zdi se mi, <clears throat> da je to mnenje dobro pripravljeno, da gre v pravo smer, predelo dobri in strinjam se s tem mnenjem. Edina zadeva, ki sem jo opazil, pa je, da nekoliko primankuje vidikov prilagajanja na podnebne spremembe. Morda bom predstavil predlog spremembe na to temo. Zdi pa se mi, da je mnenje zelo dobro. Hvala lepa. Hvala. E, besedo e, ima e, komisija in gospod Ulrich Eidl. Hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav Eh, ne bo uh, sedaj spregovoril uh, gospod Weigel, temveč jaz govoril bom angliško. Hvala lepa. Torej, najprej glede drugega odstavka. Gre za učinek trgovine in emisij. Vemo, da to obstaja, tega nihče ne zanika. Veliko je emisij CO2 tudi zaradi trgovine, tukaj dvomov ni. Seveda pa si moramo zelo podrobno pogledati tudi vse ostale vidike, tako da bi naprimer bolj učinkovito proizvajali in da bi zmanjšali ravni CO2, kajti proizvajalec v EU naprimer bi potem pravzaprav proizvajal manj emisij CO2, kot če bi ta proizvodnja potekala izven EU. In to so pozitivni prispevki, vse to je potrebno omeniti. Nasplošno pa mislim, da moramo imeti analizo celotnega življenjskega ciklusa. Če rečemo, da je lokalno vedno najboljše, kar se emisij CO2 tiče, tudi ni tako očitno, kot se zdi. Veliko študij je, ki si jih moramo pogledati in bomo potem ugotovili, kaj je resnično res. Potem še ena pripomba, kar se kmetijstva tiče, tudi tukaj, da seveda zelo veliko je resnice o tem, kar je bilo navedenega, vendar pa spet moramo imeti analizo celotnega življenjskega ciklusa, da bi dejansko točno vedeli, kaj se dogaja, da bi lahko ocenili proizvodne metode v različnih regijah po svetu. In potem na, ne na zadnje, moramo oceniti tudi to, ali ne bi ekološko kmetovanje lahko sprožilo tudi nekatere težave, kar se oskrbe s hrano tiče v državah v razvoju. In potem tretji odstavek. Tukaj gre za trge in tukaj imamo različne ocene. Kar se tiče evropskega ETS, mislimo, da deluje. In mislimo, da ni potrebe, da bi uvajali intervencije, kar se cen tiče, da bi jih omejevali. Potem pa bi rad izvedel, kakšni so pomisleki poročevalke glede te točke. Po našem mnenju prihaja do nihanja cen, vendar pa to je seveda znak, da trg dobro deluje kot pri drugih surovinah. Seveda obstaja nihanje cen, ko se gospodarski pogoji spremenijo in seveda to je jasno in to pomeni, da tudi celoten sistem dobro deluje. Imamo visoke cene, ko gre gospodarstvo dobro in nekoliko niže, ko gre gospodarstvo slabše, ko je v krizi. Ne smemo pozabiti, da moramo biti gotovi, kar se zniževanja emisij tiče in se moramo prizadevati, da bi to dobro delovalo. Potem še vedno ista točka, tretja gre za selitev virov CO2. O tem ne bom veliko govoril, kajti komisija je maja že pripravila sporočilo na to temo. Morali pa se bomo odločiti o razdelovanju kuponov za emisije CO2 za naslednje obdobje. Še vedno menimo, da je najboljši pristop. Če bi dosegli mednarodni podnebni dogovor, na tem še delamo in se še pogajamo, upamo, da se bo to zgodilo, morda ne letos, vendar pa mislimo, da je to prava pot. Seveda pa bomo tudi uvedbo davka na ugljikov dioksid zmejno davčno izravnavo za sektorje upoštevali, vendar pa to je druga najboljša možnost, ki bi jo upoštevali kasneje. Mislim, da bom tukaj kar končal kar se STO in dvostranskih sporazumov tiče, bi dodal samo še GSP. Naj omenim, da kjotski protokol že pomeni predpogoj za GSP, že zdaj. In seveda skušamo zagotoviti tudi spoštovanje okoljskih vidikov. Hvala lepa. Beaucoup, Gress, Hvala lepa, gospa Gres, imate spet besedo. Hvala lepa. Zanimanjem sem poslušala vse te pripombe, zlasti tisto, kar se nanaša na trgovino in e, nujnost, da se upošteva različne oblike proizvodnje in tudi tehnologiji potem eh, gre za potrebo, da se na področju kmetijstva vzpostavi odnos med eh, varno hrano in bolj biološko pridelavo oziroma kmetijstvo. E, naj se povrnem na zadnje, kar ste povedali eh, in sicer eh, to, kar je povedal kolega iz komisije namreč eh, to nas navajo na misel, da ni potrebno izdelati okoljske klauzule. Seveda res je, da potrebujemo tehnološke prenose, eh, potem tudi eh, krepitev zmogljivosti in razvijati tehnično pomoč. Vendar pa je tu kiotski sporazum, ki se usmerja k okoljskim razsežnostim na tem področju. Če pa želimo, da nas eh, jemljajo resno in da Evropska unija tudi upošteva v svojih razmislekih podnebne spremembe in okoljske vidike, potem eh, je eh, pravzaprav potrebno razmišljati o tej klauzuli, kot smo ravnali že v primeru človekovih pravic. In mislim, da je to tisto, kar želimo doseči. Hvala. Hvala lepa. E, sedaj gremo na osmo točko, osmo e, točko dnevnega reda, ki se nanaša na spremembo kadrovskih predpisov za uradnike evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev evropskih skupnosti, e, ki vzpostavljajo organiziranost in delovanje tudi službe za zunanje delovanje in uh, sicer po pozitivnem mnenju Evropskega parlamenta z dne 9. julija uh, in uh, politika, za katero so se dogovorile v Madridu uh, različne institucije. Gre za torej delovanje te službe in način njenega delovanja, vendar pa so potrebne še prilagoditve k finančnim eh, Eh, predpisom, gre za dva eh, zakonodajna dosojeja eh, in to preučuje odbor za proračun in tudi eh, odbor za pravne zadeve. In eh, odbor se mora izreči glede tveh, dveh poročil in sicer mnenje, eh, o katerem bomo glasovali danes in eh, preučili bomo osnutek mnenje in eh, kolega gospod Kasmerek eh, bo predstavil glavne točke poročila, ki je bil pripravljen v zvezi s kadrovskimi predpisi za uradnike in naj takoj dam besedo gospodu Kasmereku. Začel bom s tem, da bom dejal, da je poročilo gospoda Rabkaja zelo dobro, po našem mnenju. V našem odboru lahko podpremo to poročilo. Ne da bi šel v preveč podrobnosti poročila odbora za pravne zadeve, bi rad izpostavil tri pomembne stvari. Prvič, strinjati se moramo, kar se zaposlovanja osebja tiče, službe za zonanje delovanje, da bomo to izvajali na pregleden način. To je gotovo nekaj, kar lahko podpremo. Drugič, prav tako menim, da bi morali podpreti tudi to, da bi dosegli, da bi se prej odločali o tem, kdaj bo lahko tudi parlamentarno osebje se pridružilo službi za zunanje delovanje. Omenjalo se je leto 2013, gospod Rabkaj, pa govori že o letu 2012, na začetku leta 2012. Torej bi potem se to zgodilo več kot leto prej, leto in pol prej, kot je bilo v predlogu komisije. To podpiram. Tretjič, mislim, da moramo podpreti tudi predloge sprememb, ki se navezujejo na spolno in geografsko ravnoteženost v novi službi za zonanje delovanje. Upeseditev formulacija je tukaj zelo natančna, zelo dobra. To, kar sem navedel v svojem mnenju, tudi ni nič novega, o tem smo že govorili. In sicer, ko smo se pogovarjali o vzpostavitvi službe za zonanje delovanje. Moje mnenje ima dva predloga sprememb. Prvi zadeva opredelitev diplomatskih služb. Govorimo o diplomatskih službah držav članic. In želimo si širšo opredelitev, tako da bi to zajemalo ljudi, ki delajo v diplomatskih službah držav članic v širšem smislu. Mislim na varnost, razvoj, obrambo, kajti vse to je za nas zelo pomembno, okoljsko zaščito, pa tudi zonanjo trgovino. Z drugimi besedami, diplomatsko osebje, ki bo vključeno v razvojno delo, bi moralo imeti možnost tudi sodelovati pri službi za zonanje delovanje. Drugi predlog spremembe zadeva krepitev. Uloge komisarjev in še prav posebno komisarke za človekoljubne zadeve. Mislim, da smo o tem že razpravljali, ko smo govorili o spostavitvi službe za zonanje delovanje in mislimo, da bi ta komisarka morala imeti eh, več pristojnosti. Mislim, da nihče nima težav pri podpori temu. Hvala lepa. Besedo imajo poslanci, člani. Želi kdo besedo? Gospod Gerero ima besedo. Eh, Hvala lepa. Gospa predsednica, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Rapkaju in mu čestitev za to poročilo, rad pa bi podprl tudi priporočila, ki jih je pravkar navedel kolega Kačmarek kot mnenje našega odbora. Dobro je, da tukaj branimo stališče, da bi v kadrovskih predpisih morali imeti možnost zaposlovati tudi kar se da veliko sodelavcev Evropskega parlamenta. In to smo vedno znova dejali. Veliko izmed nas je to v tem odboru ponavljalo. Pomembno je, da tukaj podpremo tudi vlogo položaja komisarja za razvoj biti mora bolj viden, prepoznaven in vse to seveda tudi vodi k temu, da bo Evropska unija lahko po svetu bolje nastopala. Besedo ima gospod eh, Paul Kristofersen, ki zastopa kabinet gospe Ashton. Hvala lepa gospa predsednica. Hvala lepa za priložnost, da spregovorimo o vašem odboru. Najprej bi začel s tem, da se vam zahvalim za pomembno delo, ki ste ga opravili v pripravah na mnenje Evropskega parlamenta, ki je bilo sprejeto z veliko večino julija. In Veliko izmed predlogov sprememb, ki jih je predlagal odbor za razvoj, je bilo vključenih v kasnejše postopke odločanja. Vemo, da je bila ta osnovna odločitev nekaj, kar je potrebovalo samo mnenje Evropskega parlamenta, pa vseeno smo to dvignili na raven postopka soodločanja. In to zato, ker je mnenje Evropskega parlamenta, ki je bilo sprejeto julija, bilo prevzeto, dobesedno prevzeto v svetu konec julija. Glede na to je zelo pomembno, da to, kar počnemo sedaj, pri potrebnih spremembah, kar se finančne uredbe tiče, in kar se kadrovskih predpisov tiče, da to v polni meri zrcali to, kar smo se dogovorili julija. Sedaj pa bi spregovoril o točkah, ki jih je omenil gospod Kačmarek. Najprej bi se rad strinjal z njim, ko pravi, da je poročilo gospoda Rabkaja zelo dobra podlaga za dogovor med institucijami. Upajmo, da bomo to dosegli v prvi obravnavi in upajmo, da to zelo kmalo. Naprimer, kar se preglednega zaposlovanja osebja tiče, mislim, da smo tukaj, da se tukaj popolnoma strinjamo. Spolna, geografska, uravnoteženost, to so področja, o katerih smo se pogovarjali že prej. Manjšo težavo imamo pri tem, da bi začeli novačiti osebe iz drugih institucij prej, kajti dogovor Julija ima specifičen datum. In to je bil konec leta 2013. In mislim, da bi bilo težavno sedaj ta datum spreminjati. Kar se dveh specifičnih točk tiče, to je v osnutku mnenja. Glede prve točke, glede opredelitve diplomatske službe, se strinjam, splošno namero gospoda Kačmarka, da bi naj imeli predvsej široko opredelitev tega, kaj diplomatska služba je. Vendar pa žal imamo omejitve in omejitev je pogodba, ki je predvsej natančna, kar se tega tiče. In bojim se, da če bi imeli preveč ohlapno opredelitev, kot je to, kar je predlagano, da bi lahko zašli v protislovje. In sicer v protislovje s pogodbo. Skušali smo preseči to težavo, kajti s tem smo se srečevali že na področjih zaposlovanja prej, tako da smo skušali eh, dati nacionalnim organom več svobode pri opredeljevanju tega, kaj za njih eh, diplomatska služba je. Kar se drugega predloga spremembe tiče, ta zadeva programski status, status, ki ga izvaja EEAS. -E, e in potem tudi predlog odbora za razvoj, da bi naj služba za zonanje delovanje bila tudi v pristojnosti komisarja za razvoj. Mislim, da bi to bilo delo, ki bi bilo upravljeno v Bruslju, v EEAS. Točka 1.9. Tukaj govorimo predvsem o tem, kar se dogaja v delegacijah. In govorimo o fazah, ki so pomembne za službo za manj delovanje in to so te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 ki jo eh, predstavlja eh, gospod, ki sem ravno kar imenovala. Upravičujem se za izgovorjavo, pravi predsedujoča. Hvala lepa. Podprem lahko predstavnika komisije, glede tega, kar je dejal. Mislim, da je, kar se spolnega in geografskega ravnotežja tiče, nekaj, kar s čimer se moramo soočiti. In tukaj se strinjamo s predlogom gospoda Rabkaja, kar pa se spolnega ravnoteža tiče, pa bi radi izpostavili, da bi to moralo veljati tako za skupino AD kot za AST. Prav tako se strinjamo, da bi premaknitev datuma 1. juli 2013, je predlog komisije, da bi to premaknili za leto in pol naprej, da se strinjamo, da bi bilo to težavno in služba za zonanje delovanje ne bi mogla zagotoviti ustrezne zastopanosti državnih diplomatov. In to je ena od značilnosti, ki je zelo pomembna za to službo. Komisija meni, da bi to lahko storili v obdobju treh let torej pred 1. julijem 2013. Kar se dveh predlogov spremem tiče, ki jih predlaga odbor, opredelitev diplomatske službe ni v pristojnosti kadrovskih predpisov. Ti se ukvarjajo z odnosom med osebjem in institucijami. In kar institucije počno, mora biti opredeljeno v drugih dokumentih. In mislim, da bi to moralo biti opredeljeno v sklepu sveta, ki vzpostavlja Evropsko službo za zonanje delovanje. Kar se drugega predloga spremembe tiče, pa se strinjamo, da kar se tiče tega, da je to v skladu z vzpostavitvijo Evropske službe za ranje delovanje, pa vseeno mislimo, da bi bilo to bolje najti v vodnih izjavah in ne v besedilu. Kaj ti v tem členu govorimo o splošnih zadevah? Uradniki še posebej, da se določi, kakšna naj bodo ta navodila in eh, to naj bo zapisano eh, v drugih dokumentih. To je vse. Hvala lepa. Gospod Kačmarek, če želite, imate spet besedo za vaš zaključek. Za, e, za uvagi, e, e, oč... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvaležen sem za različne pripombe. Seveda je zamisel za tem besedilom o diplomatski službi ta, da bi lahko vključili tudi osebje našega odbora v to službo. Intencija naša je taka, da bi e, te osebe. In sicer gre za oblikovanje izdelavo politike, mislim, da je to preveč široko zastavljeno. Govorite o ljudeh, ki se ukvarjajo z razvojno pomočjo. Kajti v tem primeru se ukvarjajo z zunanimi vidiki te politike. Gre za drugo dopolnilo in menim, da je tu intencija ta, da če naj zaposleni na tem področju odgovarjajo komisiji za svoje delo, mora Evropska komisija imeti možnost vpliva na način, kako se izvajajo naloge, ki jih zaupa tem osebam. Gre eh, enostavno za dobro sodelovanje, za dokumente, načrtovanja in tako dalje. In to, kar eh, pravim tu v tem predlogu sprememb, ni nič neobičajnega. Torej, v tem primeru, v konkretnem primeru komisar, mora komisija imeti določen vpliv. Hvala lepa. Naj vas obvestim, da je tu rok za vložitev predloga sprememb 3. septembra opovdne, glasovanje pa bo 4. Eh, in 5. oktobra na naši naslednji seji. Eh, sedaj prehajamo na naslednjo točko, sprememba uredbe številka 1905 skozi 2006 Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Eh, malo pred parlamentarnimi počitnicami smo imeli prvo neformalno razpravo v zvezi eh, s, to, s temi spremembami, in, ki se nanašajo na razvojno sodelovanje, zato da bi lahko dobro dodali nov program, ki bi vključevali tudi posebne uh, ukrepe, uh, ki se nanašajo na, uh, na tarifno obravnavo oziroma uh, preferenčno obravnavanje pridelovalcev uh, ba, uh, banan. Tisti, na katere še zlasti upravljamo, vplivajo eh, sporazumi, ki so bili doseženi v okviru, eh, v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Gospod Gerens je bil poročevalec, lahko si predstavljate, da ni bil brez dela med dopustom, eh, zato bi ga sedaj takoj povabila k predstavitvi tega poročila. Hvala, gospa predsednica, dragi kolegice in kolegi. Eh, v okviru tega poročila nas mora zlasti eh, zanimati eh, potreba po doslednosti ob upoštevanju zahtev borbe oziroma boja proti revščini in to so ravno tisti vediki, ki sem jih analiziral ob vaši podpori in v okviru ukrepov ki, katerih cilj je eh, pravzaprav eh, eh, tu nekaj narediti z vidika učinkov, ki se zaradi teh predpisov kažejo v primeru teh proizvajalcev. In ob upoštevanju nekaj prvotnih pridržkov je sedaj besedilo teh predpisov predlogu spremem pred vami. In eh, zlasti, ko gre za eh, rundo iz Dohe eh, in ko je govora torej, o tem področju, je potrebno to upoštevati. Potem je še naslednji predlog sprememb, ki pomeni, da je potrebno upoštevati tudi to, do česar je prišel naš eh, odbor eh, pri vprašanju, za katere je eh, odgovoren in naš sklep je bil, da je pridelovalec tisti, ki še najmanj dobi od celotne vsote, ki je prisotna na tej poti od proizvajalcev do končnega porabnika oziroma potrošnika. In, uh... nestrpno eh, pričakujem tudi reakcije članov odbora, pa tudi izvršnega odbora, ki je zadolžen za pripravo tega dokumenta. Tu je tudi eh, predlog spremembe, ki je eh, osrednje dopolnilo in sicer k 17. členu in eh, to bi želel pokomentirati eno točko za drugo, nanaša se na strategijo, potem na pluralno pomoč eh, in podobno, kajti v naših predhodnih razpravah smo veliko povdarjali, da je eh, vse to umeščeno zlasti v okvir boja proti revščini in to se more potem prevesti eh, na nek način v real, tudi v stvarnosti in biti vidno na licu Eh, mesta. In eh, tudi to je potem eh, potrebno stalno evalvirati. In mislim, da na tak način bi lahko strnili našo razpravo in naša mnenja. Gre za oceno, ki mora biti pravzaprav sestavni del razvojnega projekta in se umestiti pravzaprav uh, v uh, glavno srž te predstavitve. Uh, in eh, to oceno je potrebno imeti že v rokah na začetku vsakega razvojnega ciklusa. Tako je potrebno eh, to dopolnilo tudi predstaviti in eh, izdelati. Gospa Gres, naprimer, je govorila o učinkih pesticidov najprej na sadje, pa tudi na same ljudi, ki so zaposleni v tem sektorju. In sicer gre za profil. Uh, okoljski profil eh, države, kjer poteka eh, to, eh, ta proizvodnja, potem, da se upoštevajo zaščitni ukrepi, ki so predvi, predvideni. To ima svojo okoljsko razsežnost in tu je ta možen učinek tudi na zdravje kmetovalcev. Potem imamo na voljo tudi posebne zahteve, ki se nanašajo na samo izvajanje. Potrebno je vedeti, kaj je tisto, kar bo predmet evalvacije v okviru tega sporazuma. Potem eh, potrebno je upoštevati tudi različne kriterije upravičenosti in podobno. Eh, v malem C je sklic tudi na različne oblike, ki jih lahko ima razvoj za eh, države upravičenke. Gre za nekaj, kar je možno financirati skozi proračun ali proračunsko podporo. Seveda sem zainteresiran za to, da dobimo upogled v to področje, kajti eh, denar, ki se ga namenja za namene Eh, kompenzacije in sicer zaradi, eh, zaradi eh, sprememb, ki nastanejo zaradi trgovinskih sporazumov. Dejstvo je, da so nekatere osebe zaradi tega oškodovane. In če tudi prihaja do pretoka tega denarja, pa je potrebno oceniti ta, ta denar, ta, den, ta gotovinski tok. To mora biti merljivo in možno oceniti. In eh, če tega nismo sposobni, potem dela ne eh, opravljamo dobro. Eh, mali D, rezultati na, podrač, na področju ciljnih reform v sektorju banan. In to je bil v nekaterih primerjih tudi predmet prestrukturiranja. In sicer zato, da bi postal bolj rentabilen, če to ni možno, ga je potrebno prestrukturirati, hkrati pa je potrebno tudi ugotoviti, kaj bi bilo možno narediti s sredstvi, ki jih ni več možno eh, dobro eh, zagotavljati eh, in jih. Eh, racionalno uporabljati. V tem primeru je prestrukturiranje potrebno. Potem mali e, kjer je govora o rokih v primeru, v eh, primeru izdatkov eh, s strani posameznih držav eh, in sicer je, bi bilo potrebno s strani vsake države Eh, priti do to vrš, vrstnega terminskega plana in eh, to bo predmet takega sporazuma, predviditi tudi eh, izdatke za vse države upravičenke, potem mali F, ko, kjer je govora o potrebi, da se zaščiti zdravje ljudi, tudi to mora biti predmet posebne ex ante ocene in tudi ad hoc analiz. In eh, mednarodna organizacija dela, eh, torej eh, morala bi se zauzemati za najbolj ranljive, za najrevnejše in odtot torej namen tega predloga sprememb in sicer, da se ravnamo po smernicah in normah, mednarodne organizacije dela, vendar tako, da ne bodo le mrtva črka na papirju. Torej, to je, bi lahko rekel, v bistvu. Zato pravzaprav gre eh, vseh teh različnih vidikov, ne moramo tu spregovoriti prav vseh vidikih, ki smo jih obravnavali že tudi na prejšnjih sestankih in eh, želel bi tudi reči, da v okviru sredstev, ki se jih namenja državam v razvoju, se srečujemo z določenim problemom. Eh, na, na nje so pokazale nekatere nevladne organizacije, zlasti glede eh, DDV-ja, eh, ki ga je potrebno plačevati ki pa ne more biti predmet financiranja eh, iz naslova proračuna Evropske unije. In mislim, da bi lahko izkoristili eh, to poročilo, da naredimo konec tej krivici in eh, nevladne organizacije, ki, to je trebno reči, igrajo pomembno vlogo in eh, da se morajo osredotočati pravzaprav bolj na zbiranje sredstev kot na tisto, kar je njihova glavna funkcija. In eh, ta davek za njih je eh, izdatek in eh, to je potrebno upoštevati, na to je potrebno tako gledati. Zato mislim, da je potrebno eh, tudi pozvati nas odbor, da podpre to eh, zahtevo. In s tem bi, torej s tem mi. S tem nekaterimi razmisliki bi tudi sklenil eh, svojo predstavitev. Hvala lepa. Besedo dajem poslancem. Gospa Gres ima besedo. Tudi sama želim čestitati gospodu Gerensu za delo, ki ga je upravil med počitnicami, zlasti poročilo, ki smo ga dobili konec julija zlasti pa se mu zahvaljujem, da je prisluhnil sugestijam zelenih, zlasti ko gre za zaščito okolja, pa tudi zlasti zdravja ljudi, ki delajo v kmetijstvu, v pridelovanju eh, banan eh, in ki so izpostavljeni pesticidom. Mislim pa, da moramo še naprej ostati budni glede nekaterih točk, zlasti, ko gre za intenzivne kulture in intenzivno pridelo, proizvodnjo banan in eh, s tem v zvezi so še vedno nekatere, ne, nekatera nerešena vprašanja, gre za širom, siromašenje tal in podobno. In drugo, kar bi želela povdariti, eh, to je bolj pravzaprav vprašanje na člane odbora. Namreč Kameru, ministri Kameruna, eh, eh, slonokoščene obale so se tudi glede tega posvetovali in sicer rečeno je bilo, da naj bi bil to zadnji ta, to vrstni plan, eh, to je bolj vprašanje z moje strani. Potem upoštevanje teh zdravstvenih vidikov, okoljskih eh, vidikov, glede na pesticide, še vedno moramo biti pozorni, ko gre za kmetijski model, ki se ga razvija na področju proizvodnje banan. Hvala lepa. Izvolite, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se pridružil eh, zahvali gospodu Gerensu za delo na tem zelo zapletenem dosjeju. In eh, sicer eh, gre za države, proizvajalke banan. Evropska unija pa je prva uvoznica, najpomembnejša uvoznica banan na svetu. In uh, ko gledamo ta osnutek uh, dokumenta gospoda Gerensa, uh, lahko ugotovimo prvič, da je nujno, da predlagamo dolgoročnejšo strategijo ob upoštevanju zagotavljanja trajnega razvoja za te države. Komisija je predvidela, da mora Eh, da gre tu za ukrepe, ki lahko k večjemu veljajo največ 4 leta do 2013. leta in eh, sporazumi, ki sklepa Evropska unija, ki govori o še pomembnejšem zmanjšanju eh, tarif, eh, zlasti sporazumi, ki so bili doseženi z nekaterimi državami Latinske Amerike, ki so med najpomembnejšimi proizvajalkami banan. Potem kriteriji, ki se nanašajo na pomoč, za razvoj oziroma za razvojno pomoč. Eh, ti kriteriji morajo biti jasni in eh, tudi relevantni, zato da se zagotovi ustrezna preglednost eh, ob upoštevanju indikatorjev Evropske komisije pri določanju obsega pomoči. In eh, to je bilo povdarjanje na konferenci v Jaundeju 23. julija ministrov za trgovino Kameruna, slonokoščene obale in gane. To so eh, poglavitni afriški proizvajalci banan potem regionalno sodelovanje med temi državami, ki mora tudi eh, biti poudarjeno zlasti z perifernimi regijami in pa čezoceanskimi eh, področji v karibskem območju. Hvala lepa, gospa predsednica. Merci. La... Hvala. Kom... No, Janko, Naš nekdo? Hvala, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil pročevalcu za delo. Predsegujemo zelo dober dokument. Bi se posebno sredotočil na dve točki, ki se mi zdita zelo pomembni in mislim, s katerima bi lahko izboljšali vsebino tega dokumenta. Prvič, kako financirati ta instrument iz prejšnjih let, naprimer leta 2020, smo se že marsikaj naučili, zato smo gotovili, da moramo določiti učinkovit finančni instrument. Leta 1994 smo imeli zelo dobro delujoč mehanizem, leta 1992, ko je šlo za program financiranja, pa je bil ta program neuspešen v okviru STO že imamo določene sporazume za banane, ampak najboljši pristop je to, da zagotovimo določeno fleksibilnost in pa da se vendarle prodelovalci tudi lahko odzovejo na delovanje trga. To je komisija želela ohraniti tudi v tem dokumentu. Pa še tole se mi zdi zelo pomembno, gospod Pagale je o tem na kratko govoril, kako porazdeliti sredstva med posameznimi državami. Mislim, da ta ključ porazdelitve sredstev ni zelo pregledan. Če bo komisija ohranila te standarde, potem mislim, da ne bomo imeli določenih konkretnih dejavnikov za to, kako natančno oceniti to, kako visoka bodo sredstva. Afriške države trenutno zaključujo svoje nacionalne načrte za naslednjih deset let, ni pa določene predvidljivosti v okviru predloga komisije. Ker ni predvidljivosti, ne moramo zasnovati ustrezne strategije. Toliko glede tega bom pa tudi predložil svoje predloge sprememb pročevalcev. Hvala. Hvala sedaj pa komisija. Vim Oldhoff prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste nam dali besedo pri tem zelo pomembnem eh, dosjeju. Hvala lepa gospodu Grnsju za odlično pravno delo med počitnicami, prav tako tudi njegovim sodelavcem. V okviru notranjega postopka posvetovanja v komisiji um, nismo veliko dorekli, zato ima zaenkrat samo začasne pripombe. Bi pa predvsem omenil osem točk. Prvič, zelo vesel sem, da imamo v tem poročilu in pa v obrazložitvenem memorandumu vse glavne točke komisije, poročevalec jih v glavnem podpira. Zato mislim, da tudi mi se lahko strinjamo s tem. Drugič, osnutek poročila ima 14 predlogov sprememb. Pet teh se navezuje na delegirane akte. Evropski parlament je že imel enake amatmaje pri DCI v okviru zunanjih finančnih instrumentov. Komisija se pri tem ne strinja z tem, da se strateške dokumente opredeli kot delegirane akte. Tudi tukaj ne. Ko govorimo o naravi strateških dokumentov in pa o izvedljivosti členov 29 nič in pa 291 ali zgonske pohodbe o delovanju Evropske unije, tu gre za horizontalno področje. Ne gre samo za um, DCI ali pa samo za ta dokument, ampak gre za precej širšo področje. O tem se že pogovarjamo na različnih ravneh. Kaj to pomeni? Sporazum za zunanje finančne instrumente moramo doreči v okviru splošnega komitološkega dogovora. Ta horizontalni pristop je treba spoštovati. Zato podpiramo to, da te horizontalne razprave ne vključimo tudi v razpravo o bananah. Sedaj bi se osredotočil še nekatere predloge sprememb, ki se nazivajo na BAM, torej 2 do 6 in pa 8 do 10. Tretjič. Poročevalec meni, da je izkoreninjenje revščine zelo pomembno področje. To je treba uh, uporabiti tudi za izboljšanje standarda ljudi, uh, ki živijo v teh posameznih državah. To je zelo pomembno tudi za inštrumenti zvone pomoči. Prav zato je komisija v členu 291 predlagala to, da je glavni cilj tega programa predvsem izkorinjanje revščine v teh državah v razvoju in sicer v kontekstu trajnostnega razvoja. V tem kontekstu je zelo pomembno tudi to, da se zanimamo to, kako bomo poskrbeli za boljše življenjske pogoje pridelovalcev banan, ti morajo pridobiti zadosti velik delež iz prodaje banan. Tudi standardi trga dela so zelo pomembni, tudi to je treba upoštevati pri programu za banane. To je logično. Četrtič. Nekateri medmaji so posebno navezani na banane, ti so zelo konstruktivni, in imajo veliko dodano vrednost. Gre pa tukaj za zakonodajno pravno besedilo, zato mora biti besedilo zelo natančno, jasno in konkretno in v skladu z drugimi dokumenti. Zato mislimo, da bi morali tukaj nekatere predloge sprememb nekoliko izboljšati. Nekateri predlogi sprememb so sicer že zajeti v prejšnjem dokumentu, nekateri stavki niso popolnoma jasni, koncepti niso natančni in jasni. S poročevalcem in eh, njegovimi sodelavci bomo poskušali to izboljšati. Z veseljem bomo pri tem sodelovali. Petič, v predlogu spremembe številka 4 je govora o tem, da komisija ni izvedla ocene učinka o banu. Komisija ni izvedla ocene učinke, res je, kajti že prej smo imeli zadostne informacije o tem in eh, glede na dolgoročno sodelovanje eh, z državami pri Trovakovi banan še odprej. Ocene so že bile na voljo. Zato bi bilo dobro, da v predlogu sprememb omenimo to prejšnje sodelovanje ali pa da se umakne predlog spremembe. Poročevalec prav tako v devetem predlogu sprememb predlaga, da se uporabi podatki iz zadnjih treh let glede predelovalcev banan, naj povem, da če se bomo osredotočili samo na tri leta, potem bomo morda izpostavili kakšno neobičajno leto. Poglejmo si naprimer Jamajko. Jamajko je prizadel uh, hurikan leta 2008 in zato um, takrat niso izvozili banan. Mislim, da moramo biti pri tem pošteni, ne smemo kaznovati držav, ki so bile že tako kaznovane zaradi naravnih nesreč. Sedaj pa deseti predlog spremembe. Poročevalec je dejal, da je ta predlog spremembe zelo pomemben. Tu gre za seznam predlaganih elementov, ki jih je potrebno vključiti v te strategije, ki jih bomo podprli. V tem kontekstu je zelo pametno, da se spomnimo na to, da vam predlagam, da imamo določene strategije, ki so odvisne od situacije v posamezni državi. Prvič, treba je povečati konkurenčnost, drugič, treba je spodbuditi diversifikacijo in tretjič, treba je spodbuditi boljše prilagajanje spremembam. Nekateri elementi teh amadmajev ne bodo veljavni za vse različne situacije. Zato ne smemo preveč natančno opredeljevati to, kakšni naj bodo posamezni vidiki. Pa še nekaj glede desetega predloga sprememb. Neodvisna predhodna ocena, eksante ocena. To bi bil zelo nenavaden korak pri takšnih strateških dokumentih. Mislim, da je to v nasprotju z tem, da se ceni pristojnosti komisije in pa drugimi, ki sodelujo pri tem poročanju komisija ne bi že sama po sebi bila sposobna takšnega ocenevanja. Prav tako bi to lahko pretirano zavleklo celoten postopek izvajanja. Pa še zadnja točka, osma točka, kot ovo veste, eh, prvo znižanje tarif za banane v EU je bilo uvedeno 15. decembra prejšnje leto in je veljalo za nazaj. Proizvajalci banan so se morali že prilagoditi in se prilagoditi trgu nižjim tarifam za banane. Torej, EU je v tem postopku vse skozi pomagala, ta pomoč je zelo pomembna in mora čimprej učinkovito veljati. To bo zahtevalo konstruktivno sodelovanje vseh strani, če želimo doseči čimprejšnji dogovor. V tem kontekstu se zelo veselim učinkovitega sodelovanja z vašim odborom, še posebej s gospodom Grnsom v naslednjih nekaj tednih. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa sedaj pa mm, predstavnik belgijskega predsedstva, Gi Traje. Prosim, če želite besedo, seveda. Ja, zelo na kratko. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Svet je vse skozi v stiku z Evropskim parlamentom in pa komisijo. Druge septembra v četrtek bomo imeli prvo delovno skupino. S tem v zvezi zato zaenkrat, če ne morem povedati kakšnih eh, konkretnih informacij, danes smo pravzaprav prvič sploh bolje videli ta dokument, bomo pa vse skozi sledili razvoj dogodkov. Gospod Gorens, prosim še zaključne besede. Hvala lepa, gospa predsednica. Pravite, da moram biti pozorni, no takšnih okoličnih je vedno treba biti pozoren, prav zato smo predložili te predloge spremembe. Vse skozi sem odprt za vaše predloge vsi bomo imeli možnost in boste imeli možnost, da še izboljšamo to besedilo. Tudi drugi govorci ste podprli točke, ki sem jih že preomenil v poročilu. Ko pa gre za dolgoročno strategijo, to sem slišal tukaj z leve strani dvorane, se upravičujem, da se ne spomnim vašega imena. Tukaj pa res imamo problem. Tudi prejšnji govorec je to omenil. Tukaj gre za DCI, torej instrument za razvojno sodelovanje. Tukaj ima 2013. Treba je namreč upoštevati um, finančno perspektivo 2007-2013. Moramo biti koherentni in treba je upoštevati časovnico različnih institucij EU. Prav tako je treba zagotoviti možnost to, da bomo imeli dolgoročno finančno črtovanje v EU. No, seveda pa moramo misliti tudi za to, kaj bo po letu 2013. Seveda, kajti če ne bomo dosledni, če bomo protislovni, potem ne bomo učinkoviti in prav tako ne bo upoštevali dolgega roka. OECD tudi dolgoročnost upošteva pri pripravljanju svojih programov, svojih dokumentov, svojih dolgoročnih strategij. Če želimo dosledni, dosledni sami seboj, potem je treba razmišljati preko leta 2013. Prav zato želimo takšne ex ante ocene, predhodne ocene, pa tudi ocene po izvajanju mehanizma. Tako da bi ugotovili, kakšne so bile morebitne napake, morebitne pomakljivosti v sistemu. Zato želimo takšno ocenevanje. Ne želimo postavljati pod vprašanje pristojnosti in sposobnosti Evropske komisije. Prav tako ne želimo oslabiti razvojne politike vse skozi sveda podpira delovanje komisije za to področje napram drugim službam komisije in pa nekaterim drugim organizacijam. Naša, naš odbor in pa Evropska komisija sta tista, ki morata držati skupaj in nasprotovati drugim, ki nam nasprotujejo. Kajti veliko drugih služb, veliko drugih oddelkov zahteva to, da nas sploh ne bo več. Zelo pomembno je, da ohranimo pomembno vlogo na tem področju in v našem interesu je, da tako tudi delujemo v prihodnosti. to, da se vključi države proizvajalke. V regionalni razvoj, v širši razvoj. Sveda, to je jasno. To moramo pokazati tudi v ocenah, v poročanju. Gospod Tirla, govorite o fleksibilnosti. Nisem točno razumel vašega vprašanja. Bi morda lahko, seveda, če to predsednica dovoli, ponovili vprašanje? Ja. Ko govorimo o tem, kaj se je zgodilo leta 1994 in pa 1999, vidimo, da v tamkajšnjih instrumentih ni bilo vse ustrezno urejeno. Leta 27 nismo ustrezno porabili vseh sredstv, leta 99 pa smo financirali nekatere programe investiranja. ne smemo toliko financirati investicijskih programov, treba je zagotoviti sredstva za proizvajalce banan. Glede fleksibilnosti, kot je povedal gospod Jurola, tukaj imamo drugačno podlago kot pa prej pravite, da bi lahko ukrepali na področju prihodkov. Treba je vplivati na celotno proizvodno verigo banan. Treba je vključiti vse člene. Treba pa je poskrbeti za to, da bodo proizvajalci, dejanski pridelovalci dobili večji delež celotnega zneska. ta znesek za predelovalce je za dva odstotka nižji, kot pa bi moral biti. Samo dva odstotka celotnega zneska dobi predelovalec banan. To je premalo in mislim, da bi morali ta delež, ta delež dveh odstotkov celotnega zneska povišati. kako to storiti. Upam, da ima tudi komisija kakšne predloge v tej smeri. Sedaj pa porazdelitev sredstev. Priznam, nimam kakšnega zelo podrobnega predloga. Mislim, da je to zelo težko storiti. Tukaj gre za različne kriterije. Vse te kriterije treba poštevati. Upam, da bomo čim prej dobili predlog Evropske komisije. O tem predlogu bo treba razmisliti. Zveda Evropska komisija ne želi kar tako razkriti svojih kart. Ampak mora pa biti odkriti. Treba je čim prej videti, kaj komisija želi s tem dosjejem sploh storiti. Prosim, povejte, kakšne so možnosti. Jasno, upoštevati moramo kriterije, ki ste si jih sami zastavili. Kako bomo pomagali predelovalcem banan. Kako pomagati in pri tem zagotoviti preglednost. Komisija je dejala, da v nekaterih točkah nasprotuje našemu stališču, pri nekaterih da, pri nekaterih ne. Bistvene točke pa so podobne kakorkoli že, pomembno, da so naša stališča čim bliže. Morda so sicer nekoliko različna, pa pomembno, da ta stališča približamo. Vse bo potrebno še izpiliti. Tudi zato še potrebujemo konkretne predloge. Glede ocenevanja, naj povem tisto, kar sem že prej povedal. Potrebujemo neodvisno ocenevanje. Takšno ocenevanje pa ne pomeni, da nekomu ne zaupamo. Tudi sam sem bil deležen kakšnega ocenevanja v preteklosti in v vsakem primeru mislim, da je bolje, da te nekdo neodvisno ocenjuje, kot pa ne. Če si bil neodvisno ocenjen, potem boš gotovo bolj zanesljivo deloval v prihodnosti. Prej ste menili tri leta, tukaj se z vami strinjam. Omenili ste Jamajko. To je zelo dober primer. Sto devetdeset milijonov imamo na voljo in ne moremo teh sredstev določiti samo na, glede na tri leta. Pri tem je treba poštivati, da včasih pride do kakšne naravne sreče. Treba je upoštevati širše, daljše obdobje. Prej smo imeli tri leta, res je, ampak lahko bi se osredotočili na več let kot pa tri leta. Nekatere države pa so že popolnoma ali pa delno prenehale proizvajati banane. Za nekatere države ta trenutni sporozum ne bi veljal zato za te države ne bi smeli predvideti nikakršnih očkodnin. Glede komitologije in pa delegiranih aktov, tukaj pa se strinjam z mnenjem Evropskega parlamenta. Ne želim se oddaljiti od tega našega stališča. Sploh ne. Ne bom jasen. potrebovali nas boste. Če želite sprejeti vse, kar želite sprejeti, potrebovali boste trdno parlamentarno podporo. Bilo bi zelo dobro, če bi imeli takšnega sogovornika, kot smo mi, sogovornika, ki se želi boriti proti revščini. Mislim, da ko se bomo pogovarjali o delegiranih aktih, nam bo to gotovo zelo pomagalo tudi vam, komisija, pri vašem ukrepanju zelo pomagalo. Moram reči, da ko bomo krepili naš stebr razvoja, ne bomo pri tem prav nič popuščali. Tukaj želim biti zelo jasen. Tukaj bomo zelo odločni. Mislim, da sem se odzval na večino vaših pripomp. Skupaj z vsemi sodelavci, ki so pomagali, smo še vedno odprti za vse vaše predloge, predloge kolegov, predloge komisije. In upam, da bomo čim prej lahko zaključili z našim delom. glede horizontalnega vidika sem povedal vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa vsem za vašo pozornost in za sodelovanje v razpravi. Hvala. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler le, les dates pour le dépôt d'amendement. Um, 5, 15 septembre 2021 je rok za vložitev predlogov sprememb. 4. in 5. oktobra bomo o tem ponovno govorili na našem zasedanju odbora. Sedaj pa glasovanje. Deseta točka na dnevnem redu bo demokratični nadzor programov za zakonodajni okvir v zvezi z razvojem. O tem bomo govorili po glasovanju prosim, če potinete na plan svoje glasovalne kartice. Glasovali bomo o spremembi uredbe 1605-2002, finančna uredba, ki velja za splošni proračun Evropske skupnosti, ko gre za Evropsko službo za zunanje delovanje. Ena. Predlog spremembe. Ena, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe. Dve za, proti, vzdržani, sprejeta. Mnenje je sprejeto v spremenjeni različici. Oziroma, bomo sedaj glasovali o tem spremenjenem mnenju. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 oči zaloboti. Eh. Račun bomo kazali skupaj. Štiri skupine. Pet predlogov sprememb. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ne, Judith eh, bo glasovala za mene pravi predsednica. Glasujemo, ste si glasovali, glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Blok 2. Svežen 2. Dva predloga sprememb. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tretji svežen, tri je predlogi sprememb. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Četrti svežen. 4 predlogi sprememb. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa. 54, 7, nič 7. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 54, 15 je brezpredmeten, namesto tega ustni predlog spremembe. 54, 32. Glasujemo. Ste vsi glasovali in glasovanje končano. Sprejeto. 5400 ste si glasovali, glasovanje končano, sprejeto. 54 nič ena. Ste si glasovali, glasovanje zaključeno, sprejeto. 54 nič dva. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 54.6. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje končano. Sprejeto. 54.19. Glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54, 20, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. 54, 21, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 54-22, glasujemo. Ste si glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje končano. sprejeto. 54, 24, glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. Sprejeto. 54, 25, glasujemo. Vsi glasovali, glasovanje končano. Sprejeto. 54, 26, glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 54, 27. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54, 28. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano sprejeto. 54, 29, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54, 30, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. Sprejeto. To je vse. Kaj ne? To je vse glede proračuna. Vsi predlogi iz prememb, razen enega, so bili soglasno sprejeti. Sedaj pa poročilo Veronik de Kajzer. Ja, še ti glasuje za mene. Mi še vrt pa. Glasovali bomo o poročilu gospe Veronik de Kajzer in sicer eh, predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 11. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 12. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Nisem dobro videla, pravi predsednica. Zavrnjeno. 16. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejet. Osemnajst. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Devetnajst. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Zaključek glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 22. predlog spremembe postane brezpredmeten. 23. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 24. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 26 glasujemo. Ste vsi glasovali, zaključek glasovanja. Zavrnjen. 27. Začete glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 28 začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjem. Predlog spremembe 29 je ustni predlog spremembe gospe Toje, ki ga bo tudi predstavila. Euh, euh, Sprejela bi ustni predlog spremembe k 29. predlogu sprememb gospe Toje. In sicer eh, gre za naslednje, eh, poudarja namreč pomembno vlogo, ki jo igra izboljšanje zdravja ljudi s strani nedržavnih eh, akterjev, vključno z verskimi organizacijami v zasebnih bolnišnicah in sicer neprofitne narave including in tako dalje, kot je, to je pomembno. Torej glasujemo o tem ustnem predlogu sprememb, začete glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 30. Začete glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 31. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 32. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Na to 33. In sicer tu eh, je nekdo zaprosil za ločeno glasovanje, gospa Kajzer. Eh, torej, glasovali bomo po delih in sicer o prvem delu. Glasujemo o prvem delu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo v drugem delu. Začete glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 35. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 36. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 37 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 38 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 39 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 40 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 42. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 43. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 44. Začete glasovanja ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 45. Začete glasovanja ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. 46. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 47. Glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjen. 48. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 49. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 50. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 53. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 55. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 56. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 57 glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 59 glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 60 glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 61. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 62. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 63. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 64. Začete glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. 65. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 66. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 67. Začete glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa glasovanje o uvodnih izjavah. Ali ste za to, da v teh recitals eh, glasujemo v svežnju? Ne. Torej, po sedmem. to je zapleteno. Štiri. Začnemo štiri, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tri. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. V svežnju za vse ostale, prav, glasujemo v svežnju od 5 do 9. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Eh, predlog spremembe 1, 25, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 2, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa o besedilu poročila, tako eh, spremenjenega dopolnjenega poročila. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja, sprejet. Hvala lepa in čestitke. zelo umetno. V... Sedaj bomo glasovali o resoluciji Evropskega parlamenta. In sicer eh, našega odbora za razvoj v konferenci Združenih narodov Cancuna o podnebnih spremembah. In eh, sicer šesti predlog sprememb Začenjamo glasovati. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe osem. Začenjamo glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe devet. Gospod Guerrero. Hvala. Želel bi povedati le, da je v španski verziji tega v zadnjih vrsticah zapisano sledeče, da če vključujemo razvojna vprašanja v eh, politiko razvojnega sodelovanja, moralo pa bi pisati okoljsko, okoljska vprašanja, da bi naj vključili okoljska vprašanja v razvojno politiko. To je napaka. Prav, hvala lepa. Upoštevali bomo to pripombo. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 12. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ne. V redu. Ni delovalo. Še enkrat. Še enkrat. E, torej, še enkrat glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 14, začete glasovanja, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 15, glasujemo. Oprostite. Glede 15. Potrebno je glasovati po delih. Najprej za prvi del. Glasujemo o prvem delu. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj glasujemo o drugem delu. Začenjamo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 16. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 17. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 18. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o uvodnih izjavah. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Pet. Po delih prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ne ne deluje. Še enkrat, torej še enkrat, upam, da bo delovalo. Glasujemo o predlogu spremembo 5, prvem delu glasujemo. Ali sedaj dela? Ne. Ali je tu tehnik? Eh, potem bomo dodali še vaš glas. Mogoče z drugo pripravico. Dela. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa o drugem delu tega predloga sprememb glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, sedaj pa gremo naprej. Predlog spremembe. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni predlog sprememb. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o celotnem tako dopolnenem besedilu, začete glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Najlepša hvala. Tako smo pri koncu elektronskega glasovanja. Sedaj gremo nazaj na točko, ki je bila pravzaprav na pred, predvidena pred elektronskim glasovanjem in ki je še nismo obravnavali. Gre za deseto točko na dnevnem redu. Demokratični nadzor na črtovanje v okviru razvojne zakonodaje, ki se razvojno zakonodaje. procéder au contrôle démocratique des documents de preuve. Eh, eh, nadzor nad eh, dokumenti, tudi dokumenti umestne narave, regionalnih in lokalnih dokumentov, ki se nanašajo na Mercosur in Ansko skupnost. In besedo dajem gospodu Gerensu, ki je za njo zaprožil zaprosil, prostite, eh, in sicer, da nekaj pove o eh, delu na zaključkih. Eh, ne bom tukaj govoril o vsebini, temveč bi rad predlagal spremembo koledarja in sicer najprej sestane koordinatorjev o teh točkah. Ali bi se vsi s tem strinjali, namreč, da se najprej o tem pogovorijo koordinatorji. Gospod Guerrero? Si. No, no. Hvala lepa. Da. Strinjam se. Nisem proti temu, da bi se o tem pogovorili koordinatorji. Ne vem pa, ali bi tega morda ne vrnili potem po sestanku koordinatorjev v skupino D. Je pa to odvisno od gospoda Gerensa. Vse bom podprl, kar bo on predlagal. Torej, najprej koordinatorji, potem pa skupina D ali pa neposredno skupino D, naj se samo odloči. Pa Grez, imate besedo. Eh, strinjam se s predlogom gospoda Gerensa. Torej lahko ugotovimo pravzaprav, da nišče temu na, ne nasprotuje. Sedaj pa prehajamo na razno, na točko razno. Mislim, da v tem okviru ni nobenih vprašanj. Gospod Gerens želi besedo. Ali bi lahko predvideli sestanek koordinatorjev takoj po tem sestanku? Če se drugi strinjajo, mislim, da bi lahko tako veliko prihranili na času in da ne čakamo na 18.30. Če se koordinatorji s tem strinjamo, je to možno. V redu, potrebno bo še obvestiti gospoda Mičela. Torej naj samo še Eh, na znanim datume naslednje seje. Jutri, naslednja seja bo jutri 31. 31. augusta in sicer eh, izredna seja o Pakistanu. Vabim vas, da vsi pridete in prisluhnete gospej Đorđevi.